Ja, liebe Kolleginnen und Drage kolegice, dragi kolegi, začenjam s popoldanskim delom našega zasedanja. Na današnjem dnevnem redu imamo izjemno pomembno točko. Gre za predstavitev gospoda Hansa Brojningsa. Gospod Brojnings je novi izvršni direktor Evropske agencije za okolje, oziroma to bo postal. Organizirali smo predstavitev, kot je že neka tradicija v našem odboru in na seznamu govornikov je že kar nekaj kolegic in kolegov. Gospod Brojnings bo najprej podal uvodno predstavitev. Približno deset minut bo govoril. Potem pa sledi postopek predstavitev ping-pong, kolegice in kolegi postavljajo vprašanja, sledijo odgovori, torej minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Lahko pa kolegi postavite tudi kakšno pod vprašanje. To ne traje 45 sekund, gospod Brojnings pa ima potem še eno minuto za odgovor. Postopek je podoben kot pri predstavitvah komisarjev. Gospod Brojnings, če ste pripravljeni, potem lahko kar začnete in izkoristite čas, ki vam je na voljo. Tako kot je povedala kolica Juta. Tako izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, cenjene poslanke in poslanci Ruskega parlamenta. Veliko veselje in čast mi je, da se lahko danes predstavim v vašem odboru in da lahko izmenjam z vami določene ideje glede Evropske agencije za okolje. Še preden bom odgovoril na vaše vprašanja, pa bi izkoristil to priložnost, ki mi je dal predsednik in predstavil sebe in pa nekaj strateških elementov EEA, uh, -E, e potem pa sledijo vprašanja in moje odgovori. Najprej se bom to torej je predstavil, kot sem dejal. Najbolj, oziroma največ izkušenj sem zbral na področju raziskovanja politik. Čeprav prihajam iz akademskega okolja, pa nisem teoretski raziskovalec. Ravno obratno. V zadnjih 20 letih sem organiziral kar nekaj raziskav glede eh, podnebnih sprememb, okolja in politik na tem področju. Še posebej, kar zadeva spremljanje, eh, nadzor, metodologijo, integracijo politik eh, in pa integracijo dolgoročnih politik. To so vse zadeve, ki jih izvaja EEA. Deloval sem na več ravneh. Na regionalni ravni sem uh, izvajal raziskave uh, v močju Flandrije, potem pa tudi na ravni držav, na ravni raznih eh, držav članic Evropske unije. V zadnjih letih se moje, so se moje raziskave znašle v politikah Evropske unije na področju okolja, in na ta način sem lahko um, oblikoval razumevanje, svoje razumevanje okoljskih politik na ravni Evropske unije in pa položaj Evropske unije v globalnem prostoru na področju okolja in podnebnih sprememb. V času mojega akademskega dela pa sem bil pleten tudi v druge e, dejavnosti. Naprimer, deloval sem v številnih nadzornih odborih, potem v usmerjevalnih odborih agencij in pa tudi sodeloval s predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij. Sodeloval sem v mnogih e, eh, javno-zemnih partnerstvih na področju e, vprašanj varstva okolja in podnebnih sprememb. Bil sem naprimer tudi koordinator. E, mreže za trajnostno upravljanje materialov, naprimer. Se pravi, kar 20 let že delam na presečišču znanosti in politike. To je tudi vloga Evropske agencije za okolje. Kar zadeva moje izkušnje na področju upravljanja, naj povem, da sem bil odgovoren za finančne in kadrovske vidike vse od leta 1996. Vodil sem največji belgijski raziskovalni institut, ki ima približno 85 zaposlenih in letni proračun okoli 6 milijonov evrov. Bil sem izvršni direktor eh, te organizacije in posledično tudi odgovoren za finančno, politično eh, upravljanje in za dialog s številnimi deležniki. Mislim, da je to delo, ki je primerljivo z delom izvršnega direktorja Evropske agencije za okolje. Potem še nekateri drugi vidiki. Sam sem živel in delal v številnih mednarodnih okoljih. Pet let v ZDA, pet let v, eh, na nizozemskem, naprimer, in tudi raziskoval sem v številnih eh, državah po svetu. Pri tem sem sodeloval z eh, številnimi raziskovalci. Govorim več jezikov, med drugim tudi angliščino. In razvil sem zelo dobre odnose z ameriškimi in kitajskimi kolegi pri vprašanjih, ki jih, eh, ki jih še posebej zanimajo EEA. Sam sem uh, ekipni igralec, dober sem pri motiviranju uh, kolegov, kar se odraža tudi v mojem zasebnem življenju. Kar pa zadeva agencijo za okolje, naj povem, da se moja vizija um, prekriva z vizijo Agencije za okolje. Um, saj želimo in želim tudi sam pripraviti ukrepe, ki bodo trajnostni, ki bodo, ki bodo e, primerljivi na svetovni ravni e, v prihodnih letih. Pri tem delu želim sodelovati tako s političnimi, družbenimi kot gospodarstvenimi deležniki. Izpostavil bom štiri izzive, ki sem jih eh, oblikoval. Najprej želim zagotoviti kakovostno izvajanje ključnih pristojnosti Agencije za okolje. Agencija je do zdaj eh, svoje temeljne aktivnosti izvajala na zelo dober način, ampak to mora eh, popravljati tudi v prihodne. In zdi se mi, da je to nujno, če želimo še naprej ponujati tako kakovostne informacije, kot jih oblikovalci politik potrebujejo. Potem drugi cilj, drugi izziv, eh, podpora pri eh, dolgoročnih ciljih preobrazbe politike Evropske unije. Veliko krat v tem kontekstu govorimo o letu 2050 kot o novem jutri. Včasih govorimo o letnici 2030 kot o novem obzorju. Večkrat se govori o vodilnih pobudah, o učinkoviti Evropi, o eh, nizkogličnem gospodarstvu. In v tem kontekstu je pomembno, da se Evropska unija odzove na te izzive. Odgovoriti je treba na vprašanja, kakšno znanje potrebujemo za uspešno izvajanje te, tega, eh, te tranzicije in kakšni morajo biti mehanizma poročanja eh, pri tem. Tretji element, tretji izziv je navezava dela Agencije za okolje na civilno družbo. Omenil sem izzive in prehode, ki jih moramo iz, nekako izvesti v prihodnosti, ampak ti se morajo tudi navezovati na druge deležnike izven oskega političnega konteksta, se pravi na civilno družbo, na nevladne organizacije. Uh, In ta pristop je povezan s socialnim učenjem na področju zbiranja, analize in razširjanja podatkov v zvezi z okoljem in podnebnimi spremembami. Potem pa še četrti izziv. Zagotoviti je treba povezavo s sedmim okvirnim programom za eh, zaščito okolja. To je eden izmed ključnih izzivov Agencije za okolje in ima tudi svoje mesto v večletnem okviru našega dela. 70. EPA govori o nizkoogličnem gospodarstvu, o kakovostnem življenju ljudi in o e, čistem okolju. To so cilji, ki smo jih prenesli tudi v naše delo. Nekateri se morda bolj navezuje naše delo, naprimer izvajanje politik, e, svetovanje, ampak obstajajo tudi drugi, naprimer um, e, trajnost uh, mestnih okolij, urbanih okolij, preučevanje tvegan za uh, človeško družbo in tako naprej. Vse to je povezano z našim delom. Prav tako se mi zdi, da je delo sodelovanje z deležniki izjemno pomembno. Upravni odbor ima tu ključno ulogo, saj v njem sedijo predstavniki vseh držav članic, pa tudi uh, strokovnjaki in pa predstavniki komisije strokovnjake v ta odbor imenuje Evropski parlament. Delo na prihodni strategiji EEA in na prihodnem programu za uh, eh, prihodnih pet let um, se bo začelo in marca sem organiziral sestanek, na katerem bom od kolegov izvedel, kaj se na tem področju dogaja. Zelo pomembno je tudi razviti dobre odnose z državami članicami, komisijo in Evropskim parlamentom ter vsemi drugimi pomembnimi strateškimi deležniki. Kajti samo tako bo lahko Evropska agencija za okolje eh, zagotavljala kakovost svojega dela. Kar zadeva delo sodelovanja z Evropskim parlamentom, moram reči, da se mi zdi zelo pomembno, da še naprej tako plodno, tako dobro sodelujemo z uh, celotnim parlamentom, pa tudi z uh, obor, odborom Envi. Ne samo zato, ker ima Evropski parlament pomembno vlogo eh, pri sprejemanju zakonodaje, ampak zato, ker sem demokrat. Verjamem v eh, demokratični nadzor političnega procesa, ki ga izvaja Evropski parlament. In Evropski parlament lahko zato računa na mojo podporo pri tem tradicionalnem eh, izvajanju nadzora. Kadarkoli bo odbor, vaš odbor želel z mano razpravljati o prednostih nalogah, o dejavnostih agencije, bom na voljo. Če povzamem, naj povem, da se Evropska unija sooča z izzivi, ki bodo imeli posledice tudi za EEA. Tukaj gre naprimer za razprave o proračunu Evropske unije in o morebitnih posledicah za našo agencijo. Potem o politikah na področju okolja in um, podnebnih sprememb. Vse to se nanaša na delo agencije na številnih ravneh. Predvidevam, da boste v vaših vprašanjih te vidike večkrat izpostavili. Dovolite mi, da ob koncu še povem, da, se, da mi je v čast, da lahko vodim tako ogledno organizacijo, kot je Agencija za okolje v naslednjih nekaj letih. In članom odbora Envi zagotavljam, da bom pri svojem delu skušal izvajati um, dejavnosti na najvišji možni ravni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Brujniks, za ta uvodni, um, to uvodno predstavitev. Predlagam, da začnemo z razpravo. Najprej bodo imeli možnost spregovoriti koordinatorji. Prvi je Richard Zeber. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čestitam tudi. Uh, novemu izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, za to, da je bil imenovan in pa tudi hvala za predstavitev. Gospod Brujnik, prihajate iz um, akademskega okolja, ste znanstvenik in zanima me, kako vi gledate na to, da se tehnologija ne nehno izboljšuje, ampak s tem so povezane tudi določene nevarnosti. Kako gledate na to in kako uh, nameravate v prihodne EEA kot osrednji organ, s katerim se v zvezi s temi vprašanji eh, pogovarjamo, eh, usmeriti na delo na tem področju? To je moje vodno vprašanje. Gospod profesor, kot veste, eh, iz Evropske pogodbe eh, vsebuje tudi načela eh, preventive, preventivnega dejanja, delovanja. Evropska agencija za okolje um, ve, da smo v preteklosti že imeli primere, ko bi lahko naprimer s preventivnim delovanjem preprečili veliko okoljskih katastrof in nevarnosti. Naprimer, Eh, onesnaževanje vode pri določenih eh, separacijskih procesih v rudarjenju. To je bil konkreten primer iz preteklosti, ko bi lahko storili več pred tem eh, dogodkom, kot pa potem. No, zanima me, kako načrtujete vaše delo v zvezi s tem pri vašem direktorovanju. Hvala. Najlepša hvala, gospod Zeber, hvala, ker ste se držali časa govorili ste manj kot dve minuti in s tem omogočiti drugim kolegom, da lahko danes postavijo vprašanje. Gospod Brujnik, prosim za odgovor. Najlepša hvala, gospod Zemer, hvala za to vprašanje. Kar zadeva razvoj novih tehnologij in nevarnosti, ki so z, njimi, z njim povezane. Moram povedati, da podpiram pristope Evropske unije in mislim, da ta temelji na treh temeljnih elementih. Prvi je, kot ste dejali, previdnostni pristop in s tem želimo oblažiti neznanke v znanosti. Mislim, da je Evropska unija tu ubrala izjemno pametno in pridno pot v nasprotju z drugimi deležniki na mednarodni ravni. Ta pristop EU-ja podpiram. Ampak pristop Evropske unije vsebuje tudi eh, javno razpravo v zvezi s tem Tu se deluje tako Evropski parlament kot druge zainteresirane strani. Naprimer, razprava o gensko spremenjenih organizmih. Tam smo imeli javno razpravo o tem in smo slišali prispevke strani javnosti. In pa tretjič, um, načelo, uh, to načelo previdnosti je izjemno pomembno in kot znanstvenih, ki delujejo v akademski sferi, vem, da moram biti vedno pripravljen na novosti, na nove stvari in tudi na nove ocene tveganja, nove odločitve. Te pa lahko gredo v različne smeri. Znanost je vsekakor tesno povezana z delovanjem EEA, ampak hkrati je treba upoštevati tako načelo previdnosti, kot tudi eh, načelo, da se v našo razpravo vplete tudi javnost. ker obstaja tudi določena tveganja, kot ste sami dejali, je javna razprava o teh eh, zadevah vsekakor pomembna. To podpiram tudi sam. Kar pa zadeva poročilo o naukih, ki se jih nismo naučili iz na, katastrof, naprimer. Tu lahko rečem, da sicer delamo na tem, da bi ustvarili sistem zgodnega opozarjanja, ampak pomembno vlogo tu igra tudi družba. EEA pa mora vse te različne vidike združiti in jih podati kot eh, enotno mnenje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Brunik. Prosim, da se držite predlaganega oziroma določenega časa, kajti veliko je govornikov in časa bo žal premalo, če se ne bomo vsi držali tega. Kot sem dejal, minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor, potem, če je mora biti dodatno vprašanje, 45 sekund za to in pa še dodatna minuta za odgovor. Tako, zdaj pa gremo naprej. Oziroma, ali je kakšno pod vprašanje, gospod Zeber? Ne, dobro. Potem pa Julan, minuta. Oh, eh, Najlepša hvala. Tudi jaz eh, vas pozdravljam na zasedanju odbora za okolje. Evropska agencija za okolje je nedvomno izjemno pomemben organ, eh, s katerim se posvetujemo, ki nam ponuja znanstven pristop na tem področju. Z nekaj kolegi sodelujem pri platformi, v kateri se ukvarjamo z učinkovito izrabo verov v EU. In ugotovili smo pri našem delu, da poznamo premalo podrobnosti o celotnem naboru dejavnosti, ki se izvajajo v Evropski uniji. Prav tako vemo premalo o tem, kakšen, kakšne so posledice določenih eh, e, verov na okolje. Večkrat govorimo o tako imenovanem odtisu, footprint, pa tudi o analizi celotnega življenjskega cikla eh, določene snovi. Zanima me, ali bodo v vaši študiji omenjene tudi podrobnosti o tem. Hvala. Gospod Brojnings. Dobro, tako pobude za okoljsko učinkovitost v EU, ki so tesno povezane s postopki proizvodne in porabe in s tem tudi s proizvodi, ki se uporabljajo in proizvajajo, eh, so tesno povezane z metodologijo o tem, kako pridobiti korektne informacije o določenem proizvodu. Ali je proizvod okolju prijazen, ali je energetsko učinkovit um, in ali je nasploh um, pozitiven ali negativen. Zato se mi zdi, da je, do, da je odtis, nekaj vrste odtis na makroravni sicer dober. Če pa se ogledamo mikroraven, potem imamo tudi druge vedike, naprimer življenski cikl določene snovi. EEA si večkrat ogleda različne kategorije proizvodov, njihove življenske cikle, eh, način proizvodne, način porabe in tako naprej. In vse to eh, skušamo potem oblikovati v celostno politiko, ki se potem izvaja na evropski ravni. Navezava na specifične proizvode pa mora biti realna oziroma realistična. Mora biti torej, eh, navezana na posamezne problematične proizvode. Tega ne moramo povezati s celotnim naborom, s celotnim sklopom proizvodov, ki se proizvajajo. In ta osredotočenost na podrobnosti bo za nas, za delo Evropske agencije za okolje, izjemno pomembna. Hvala. Hvala. Kakšno bodo vprašanje? Ja. Omenili ste sedmi akcijski načrt za okolje. S tem se bomo tudi v našem odboru prihodne ukvarjali. Obstajajo tradicionalni izzivi in pa novi izzivi. Novi izzivi so te nevarnosti za okolje. Potem ta eh, koktejl učinek določene mešanice kemikalij, tako za okolje, kot tudi za življenja ljudi. Tu jim pomalo, eh, premalo poznamo tematiko in zanima me, ali boste, boste tudi s tem ukvarjali, ali je to pomembna stvar za vas. Gospod Brojniks? Ja, mislim, da je to vsekakor vprašanje, ki je za EEA pomembno. Povezava med zdravjem in okoljskimi, torej med zdravstvenimi in okoljskimi vidiki je vsekakor pomembno, oziroma med okoljsko kakovostjo, med degradacijo okolja in temi novimi materijali ter zdravstvenimi vidiki je izjemno pomembna. Novi materijali eh, so še premalo raziskani in kot sem dejal, v sedem okvirnem programu bomo, oziroma sedem akcijskem načrtu bomo o tem definitivno razpravljali oziroma govorili. Ko govorimo o nove zadeva, kot je naprimer nanotehnologija, pa bi se navezal na prvo vprašanje, ki je bilo postavljeno in sicer, da obstaja navezava na načelo, previdnostno načelo in pa na negotovost pri raziskovanju novih snovi in te negotovosti je zagotovo veliko. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Gerbrandi. Za minuto. Najlepša hvala, predsednik. Zahvaljujem se tudi gospodu Brujningsu, ki je prišel danes na zasedanje našega odbora. Sam sem kontaktna oseba z EEA in veselim se že dela z vami kar nekaj vprašanj imam. Najprej prihodnost vaše agencije. Če se jo gledamo ZDA, lahko vidimo, da ima tamkajšnja agencija za vranje okolja drugačne pristojnosti kot pa EEA. In zanima me, kakšno bo vaše sodelovanje z eh, to agencijo ZDA. Potem pa tudi, naprimer, vaše sodelovanje z Evropskim parlamentom. Kot poročevalec, sem eh, v preteklosti večkrat posegel po eh, ekspertizi, ki jo ponuja EEA. Zdi se mi pa, da drugi kolegi tega niso tako pogosto storili. In zanima me, na kak način nameravate znanje, ki ga imate, eh, nam ponuditi na voljo na bolj prilačen način. Hvala. Najlepša hvala za to vprašanje. EEA je neke vrste okoljski inšpe, inšpektorat za Evropo. Vse taka ne bi bila uloga naše agencije. Ampak ker obstaja velika vrzel pri izvajanju določenih eh, okoljskih politik, je ta ideja o inšpektoratu vsekakor koristna. Ob tem je treba tudi povedati, da gre za eh, razpravo o ulogi Evropske agencije za okolje, za kontekst, v katero jo želimo uvrstiti. Trenutno nisem preveč naklonjen, da bi to vprašanje obravnaval izvršni odbor EEA, kajti po mojem mnenju bi morali pred, spremeniti uh, samo agencijo, če bi želeli spremeniti njene cilje. To bi potrebo, potrebo, zahtevalo tudi nove. Uh, zmogljivosti. Trenutno mi želimo, oziroma če bi nekdo želel, da EEA deluje kot neke vrste inšpektor ali pa kot morda celo okoljski policaj, bi se morala za to veliko spremeniti. Ne vem, ali je agencija trenutno pripravljena na to. Če to navežem na razpravo o izvajanju politik, lahko povem, da bi bila takšna razprava sicer dobrodošla, ampak s tem bi morali začeti, preden lahko podam kakršenkoli komentar glede uloge EEA. Vaše drugo vprašanje se je navezovalo na ekspertizo, na znanje, ki jo lahko EEA ponudi med drugim Evropskemu parlamentu. Tu lahko na kratko odgovorim. To je razprava, ki bo sodila v razpravo o prihodnem petletnem programu. In odgovor na to vprašanje bo podan v prihodnjih nekaj mesecih. Hvala. Hvala. Ni pod vprašanja. Sato Hasi je naslednja. Izvolite. Najlepša hvala. Nihče še ni omenil Jacqueline McClay, vaše predhodnice. In zanima me vaše mnenje o njenem delu. Zanima me predvsem vaše mnenje o tistem delu, ki ga je gospa McLeod začela v svojem mandatu. In zanima me, kaj od tega bi vi izvajali na drugačen način. Richard Zeber je omenil uh, nauke, ki jih lahko potegnemo iz uh, poročila o. Uh, zgodnem opozarjanju. Zanima me, ali načrtujete tudi vi um, izvajanje tega zelo ambicioznega uh, programa v prihodnosti. Hvala. Hvala za vprašanje, odgovor. Najlepša hvala. Najprej naj povem, da je v zadnjih desetih letih Agencija za okolje zrasla. Prav tako je prišlo do uh, razširjanja področja, ki ga agencija pokriva, torej razširjanja dejavnosti, razširjanja ukrepov, uh, metod, ki jih ima na voljo. In vse to je povezano tudi z sposobnostmi moje predhodnice. Proaktivni, inovativni eh, pristop, pristop, ki je bil zasnovan na pogledu v prihodnost, je dober in tudi sam ga nameravam izvajati v prihodnje. To lahko pričakujete in vsaj ta del. Eh, Mm, dela kolegice Megan, Mglejt v zadnjih desetih letih je bil zelo dober. Seveda pa lahko na ravni Evropske unije še veliko izboljšamo, predvsem kar zadeva oblikovanje določenih politik. Jaz bom z delom začel 1. junija in v zvezi z številnimi vprašanji in postopki, ki se dogajajo na EEA, še nimam. Uh, vseh podrobnosti. Tako da, če mi dovolite, raje ne bi eh, komentiral dela Jacqueline McLeod. Če pa vas zanima, kaj menim o takšnem inovativnem, proaktivnem pristopu, lahko zgolj povem, da ja, to je, po mojem mnenju, pristojnost in naloga EEA. -ja. Uh, In mislim, da lahko na ta način ostane eden izmed, eden izmed vodilnih teles na tem področju Evropske unije. Hvala. Pod vprašanje? Hvala. Sistem zgodnega opozarjanja ste omenili in kot znanstvenik ste delovali na presečišču znanosti in politike. Kakšen pa je vaš pogled, pogled znanstvenika na te uh, okoljske izzive, na te okoljske grožne, ki jih eh, zakonodajalci, oblikovalci politik ne razumejo dovolj zaenkrat. In zanima me, kaj bi zapisali v podobnem poročilu čez 10 ali čez 20 let. Hvala. Hvala. Nekaj izmed ključnih elementov, ki jih politiki zanemarjajo. Zastavili ste mi vprašanje kot znanstveniku eh, in lahko povem samo, da naj si ogledamo poročila o prihodnem izvajanju dejavnosti ali pa poročila o zgodnih opozorilih, kaže na to, da lahko še veliko storimo. In iz tega lahko opažamo tudi, da se stanje našega planeta slabša. Biotska raznovrstnost pada. Potem imamo tu podnebne spremembe in navezavo teh sprememb na druge podrobnosti, naprimer na gozdove, na oceane. To so biotopi, ki jih zaenkrat premalo razumemo. In vse to je trenutno ogroženo. In mislim, da temu, temu treba posvetiti več pozornosti. Hvala. Anna Rosbach. Mine meget praktiske og jordnære spørgsmål. Hvala lepa. Bi se kar navezala na to, kar ste sami danes povedali. Pogosto se pogovarjamo tudi o trajnostnih virih energije. Mislim, da je to vprašanje ključnega pomena tudi za prihodnost. Dobro bi bilo, če bi uspeli sami razrešiti težave, s katerimi se soočamo, predvsem težave, ki so vezane na odlaganje odpadkov. Namreč vse več se uporablja plastične proizvode v današnjem življenju. Ta plastika se potem odlaga na vse mogoče konce in kraje. Najdemo jo tudi na morskem dnu. To škoduje morskemu ekosistemu. Zato me zanima, ali ste vi naklonjeni temu, da se določene snovi ponovno uporabljajo. Kako se boste lotili tega problema? Okay. Hvala lepa za to vprašanje. No, mislim, da to ni moja naloga. No, vse zadnje sam ne oblikujem politike na tem področju vseeno pa bi morali vsi tisti, ki oblikujejo politike, upoštevati znanje, ki obstaja na tem področju. Kar zadeva samo spremembo mišljenja, se pravi, da bi reciklirali odpadke, pa ne samo to, da bi oblikovali bolj integrirano politiko, ko gre za uporabo odpadnih snovi. To je bolj dolgoročna politika Evropske unije na področju učinkovitosti virov. Če pa si pogledate, odkot prihajajo odpadki, je verjetno najbolje, da se jih lotite tam, odkot prihajajo. Plastika se znajde v morju na morskem dnu, zato ker jo je nekdo pač tam odvrgal. Kar nekaj znanja smo osvojili tudi v okviru naše agencije, to se omenja tudi v sedmem okvirnem programu. In tam piše, da obstajajo precej resne vrzeli na področju politiko upravljanja in obladovanja podatkov. Vprašanje pa je, kako zagotoviti ustrezen življenski cikl teh odpadkov, da bi vire uporabljali na bolj krožen način, se pravi od zipke do zipke ali kakorkoli se to že omenuje. Pomembno je, da ti dve ključni premici združimo. Pri obeh vprašanjih se mi zdi, da je Evropska agencija za okolje ponudila dovolj znanja, ki ga lahko uporabimo tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic. Še eno naknadno vprašanje morda? Ana Rosbach. Er ja, zelo nakratko. Zanima me, če se vam zdi to vprašanje sploh pomembno ali se vam zdi pomembno, da posredujete informacije, ki jih imate na voljo. Namreč te informacije bi potrebovali tako poslanci kot tudi državljani. Seveda je zelo pomembno, da posredujemo to vrstne informacije, no vse zadnje je to ključnega pomena tudi pri razpravi o energetski učinkovitosti in učinkovitosti izrabe virov, pa tudi, ko gre za vprašanje onesnaževanja in tako naprej. Seveda, če obstajajo kakšne regije v Evropi, kjer je treba upraviti več dela, potem bodo poročila to tudi pokazala, kar se je dogajalo v preteklosti. Publikacije Evropske agencije za okolje natančno navajajo, katere države so tiste, ki morajo praviti več dela pri določenih snoveh, pri določenih politikah. Tako da je to ključno vprašanje. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili s prvim krogom vprašanj in odgovorov. Besedo so dobili koordinatorji. Sedaj pa drugi krok. Najprej kolegica Hidnar. Izvolite. Mikrofon za govornico, prosim. Sorry. Sorry. Lahko še enkrat, gospa, mikrofon ne dela očitno imamo tehnične težave. Lahko uporabite drug mikrofon, prosim. No. Okay. Okay. Okay. Okay. No. Se opravičujem. Najlepša hvala za besedo. No, najprej dobrodošli v našem odboru. Sama bom zagotovo držala pesti, da uspete s svojim delom. Dejstvo je, da znanost ne pozna meja. Evropa je ena sama. Mislim, da je to čudovita izjava, ki ste jo podali. Upam, da boste te zadeve izvali tudi v praksi. Zanima me, ali ste vi sodelovali s posameznimi institucijami in instituti za varstvo okolja iz Srednje in Vzhodne Evrope. Zanima me, kako je potekalo takšno sodelovanje. Če z njimi niste sodelovali, me zanima, ali nameravate to vrstno sodelovanje vzpostaviti. Poleg tega bi rada vedela kaj več o tem, kateri vidiki so za vas najbolj pomembni. Hvala. Hvala lepa. Dobro, najlepša hvala za te prijazne besede. Res se mi zdi, da je svet znanosti, še posebej pod evropskim okriljem, svet brez meja. Tudi v raziskovalnem programu Evropske unije obzorje 2020 se bo to področje še bolj spodbujalo. Sam se veselim znanstvenih mrež, ki bodo spostavljene v okviru tega programa. Verjetno veste, da številne mreže vključujejo tudi raziskovalne institute in javne institute iz vzhodnoevropskih in srednjeevropskih držav. Ali sem s temi instituti delal? Da, v določeni meri da. In sicer v procesu približevanja. Takrat sem bil eden od visokih uradnikov, ki sem učil tudi visoke uradnike v Romuniji glede politik z področja okolja v Evropski uniji. Sodeloval sem s predstavniki iz Romunije, kot rečeno, Polske, Češke, Mačarske. Torej nekaj izkušenj imam, ne bom pa rekel, da sem največji strokovnjak za vzhodnoevropska omrežja, ko gre za vprašanja povezana z okoljem. Vem pa, da ima Evropska agencija vzpostavljeno zelo razpredeno mrežo na tem področju, da sodeluje tudi z novimi državami, tako v času približevanja, kot tudi kasneje, zlasti, ko gre za izgradnjo zmogljivosti. Mislim, da je agencija nasplošno gledano upravila izjemno dobro delo. Je pa res, da v nekaterih primerjih še vedno obstajajo prevelike razlike, verjetno pri nekaterih vprašanjih, ki so ključnega pomena za stare države članice. Lahko pa povem, da Evropska agencija za okolje želi sodelovati z vsemi državami v Evropski uniji, da je k temu zavezana, nasplošno sodeluje z vsemi državami, ki so članice naše agencije. Kot veste, se želimo razširiti tudi na druge države. Verjetno ste na to ciljali s svojim vprašanjem. Zdi se mi, da bi Evropska agencija morala več storiti tudi na tem področju. Še dodatno vprašanje morda? Najlepša hvala. Res je, še eno vprašanje bi imela. Nedavno je bila Evropska agencija predmet obtožbe in sicer je šlo za nekaj v zvezi s preglednostjo. Zato me zanima, če imate kakršen koli predlog s tem v zvezi. Namreč, da ne bo prihajalo več do dvomov zaradi preglednosti pri agenciji. nasplošno gledano je preglednost osnova za zaupanje. Zaupanje pa je osnova za dobre demokratične procese, za dobro sprejemanje politik. Tako da preglednost nasplošno podpiram. Kot drugo pa bi rad povedal, da ne poznam nobene institucije izven Evropske unije, ki bi spoštovala tako stroga, dosledna in celovita pravila z področja konflikta interesov prvo pravilo je torej, da v celoti spoštujemo in odprto spoštujemo vsa pravila, ki veljajo. To je ena zadeva. In druga zadeva, mislim, da smo nekoliko preveč zabredli v formalno vprašanje. Še vedno je treba o preglednosti govoriti tudi na neformalen način, se pogovarjati z deležniki, z vsemi zainteresiranimi akterji. Upravni odbor Evropske agencije za okolje bo seveda obravnaval določena vprašanja. To je namreč ena od ključnih nalog tega odbora, seveda pa bo obravnava tudi vprašanja, ki ste jih izpostavili. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Vittorio Prodi. Minuta. Hvala lepa. Najprej najlepša hvala, da ste danes z nami. Hvala lepa tudi, ker v to novo funkcijo prinašate toliko izkušenj. To bo koristilo agenciji. Imam nekaj političnih vprašanj, čeprav vem, da se agencija ne ukvarja v prvi vrsti z političnimi vprašanji. Vi sodelujete tako s parlamentom kot s komisijo na tem področju. Moram reči, da mene izjemno skrbi segrevanje ozračja, skrbi me, ker pogajanja potekajo tako zelo počasi. Mislim, da bi si vsi skupaj morali prizadevati za to, da se oblikuje nova politika, ki nam bo tudi omogočila, da vzpostavimo širšo vizijo, da dosežemo širše soglasje tudi na mednarodni ravni. Tako da me zanima, kaj bi vi predlagali s tem v zvezi. Gospod Brojnings. Seveda se strinjam z vašimi pomisliki glede globalnega segrevanja, da to je pomembno vprašanje. Strinjam se tudi s tem, da proces doseganja novega sporazuma traja absolutno predolgo. Namreč leta 2020 naj bi začel veljati nov sporazum, ki naj bi bil sklenjen letos. Morda se vam zdi to precej oddaljen datum, ampak ni tako zelo daleč. Mi smo skušali prevzeti vodilno vlogo pri številnih vidikih tega sporazuma. Smo, neke vrste, smo neke vrste inovatorji, ko gre za snovanje politik. Mi smo tudi najbolj ambiciozna skupina držav, ki se je zavezala k zavez, doseganju določenih ciljev nihče drug tega ni storil, seveda obstajajo tudi drugi akterji. ZDA, e na primer, predsednik Obama je nedavno rekel, da si resnično želi storiti nekaj v boju proti globalnemu segrevanju, ampak potrebuje dvotretinsko večino v ameriškem senatu, če želi podpreti nov globalni sporazum. Se pravi, 67 senatorjev potrebuje v ZDA bo to v tem trenutku izjemno težko doseči, tako da se v pogajanjih soočamo z izjemno težavnim vprašanjem. Potem je tu Kitajska. Nekateri menijo, da se mišljenje hitro spreminja tudi na Kitajskem. Morda pri nekaterih posameznikih to res drži. Je pa res, da na področju obnovljivih virov energije na kitajskem sprejemajo nove politike. Leta 2006 so sprejeli prvo politiko na področju obnovljivih virov energije. Je pa res, da polit z političnega vidika zelo težko spravimo Kitajce za isto mizo, da podpišejo takšen sporazum. Tako da bi, po mojem, morali delati na koalicijah. Se pravi, koalicija držav, ki so navedene v prilogi ena in tistih, ki jih ni v prilogi ena imate še dopolnilno vprašanje? Zelo na kratko. Vprašanje se veže na prejšnje vprašanje. Prilagajanje na podnebne spremembe. Mislim, da so tudi pri tem vprašanju stvari precej nejasne. Ko gre za blažitev podnebnih sprememb, agencija deluje. Mislim pa, da bi tudi pri drugih vprašanjih agencija morala odigrati veliko bolj odločilno vlogo gospod Brojnings. Ja, agencija že tako ali tako veliko dela vlaga v prilagajanje, v blaženje. Že v prejšnjem krogu pogajanj v Dohi smo se pogovarjali o tem razkoraku. Ta razkorak je bil precej velik. Lahko povem, da smo takrat poslali precej alarmantno sporočilo. Namreč agencija še naprej opravlja svoje temeljne funkcije, tako ko gre za prilagajanje na podnebne spremembe, kot tudi za blažitev podnebnih sprememb. Dejstvo je, da se s spremembami že ukvarjamo. Prilagajanje, kot sami pravite, bo ključen izziv v prihodnosti. Je pa res, da bo to prilagajanje zahtevalo od različnih držav različen pristop in tudi input. Tako da gre za zelo pomembno vprašanje. kolegica Gutierrez Cortines je naslednja za minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je ta agencija pravzaprav tista, ki preko svojih članic posameznih institucij in centrov skuša dajati odgovore na mesto Evropske komisije. Se pravi, da je prišlo do sistemske napake, ki nam onemogoča, da bi sprejemali bolj celovito politiko. Kadarkoli govorimo o vodah, govorimo tudi o prsti. Na voljo imamo direktivo o vodah, ampak zanima me, kakšna je povezava med vodami in podnebjem kako se upoštevajo vremenski ciklusi in podnebni ciklusi. Vemo, da je naprimer hlapenje vode veliko bolj intenzivno na območju sredozemlja kot v osrednjem delu Evrope. Nažalost pa nimamo nobene politike na tem področju. Zato se mi zdi, da bi politika na področju voda biti univerzalna. Se pravi, ne bi smeli sprejemati politike o vodah, izključno kopenskih vodah, temveč tudi o drugih oblikah, ko naprimer govorimo o hlapenju mor in tako naprej. Moram reči, da pričakujemo od agencije, da bo sprejela bolj integrirano politiko na tem področju. Hvala lepa, da ste se držali te minute. Najlepša hvala za ta vprašanja. Če si pogledamo ta prečna vprašanja, ugotovimo, da je sistemski pristop pravzaprav natančno opredeljen tudi v prihodnem delovnem programu Evropske agencije za okolje. Naprimer, ukvarjali se bomo z odpornostjo okolji širše gledano. Vem, da trenutno potekajo priprave na to, kako naj bi se agencija lotila tega dela. Se pravi, da si tudi sami želimo bolj integriranih pristopov. Istočasno pa se soočamo z izjemno velikim izzivom. Namreč predpogoj je, da razumeš vse povezave, vzročno-posledične povezave. Še vedno bo treba upraviti ogromno dela pri teh povezav, se pravi, to je ena od ključnih nalog, s katerimi se bo agencija ukvarjala v prihodnje. Vi želite, da vzpostavimo bolj globalen pristop, da se ne bi smeli omejevati samo na evropsko celino. Strinjam se s tem, ampak kot sem že povedal pri prejšnjem odgovoru. Evropa je edina skupina držav, ki je sprejela zavezujočo zakonodajo na interni ravni. Mi smo edini, ki smo pripravljeni kot skupina držav na mednarodni ravni storiti enako. Odločen evropski pristop je po mojem mnenju osnova, če želimo biti tudi na mednarodni ravni uh, močnejši igralec. Tako da je treba delovati na obeh področjih, če želimo na koncu odigrati vodilno ulogo na svetu, zlasti, ko gre za oblikovanje političnih instrumentov, ko gre za ponujanje novih znanj, novih rešitev. Glede mest. Pa lahko povem, da bo treba storiti veliko več, tudi ko gre za urbano okolje bolj inovativni moramo biti in res ogromno dela nas čaka tako na evropski ravni, kot tudi globalni ravni. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje. Že prej ste pravzaprav vprašali dvoje, ampak dobite besedo še enkrat. No, vidim, da vam je bilo všeč vprašanje o sistemskem pristopu, zato ker so se vam kar zasvetile oči, ko sem to omenila. Se pravi, potrebujemo sistemsko politiko. Ko govorim o globalizaciji, pa govorim predvsem o globalizaciji znanja. Sredozemlje in politika, ki se vodi na severnem delu sredozemlja, sta pomembna vendar bi morali jasno vedeti, kakšen je naš globalni podnebni odnos z drugimi. Potrebujemo ustrezno znanje, pa tu ne gre samo za poznavanje, naprimer, temperature, dviga temperature, ampak za poznavanje drugih stvari. No, ponovno ste se držali dodeljenega časa za govor, zelo dobro. No, vesel sem, da ste videli, da so se mi zasvetili oči, ko sem govoril o teh sistemskih vprašanjih. Sistemski pristopi so, po mojem mnenju, res ključnega pomena, če želimo bolje razumeti prihodnje izzive. Omenili ste sredozemlje, kam pravzaprav sredozemlje sodi, kontekstualno gledano, ali je povezano z Afriko, z Bližnjim vzhodom. No, moram reči, da bi skupnosti znanja morale širiti svoje dejavnosti tudi bolj proti jugu. Obzorje 2020 je program, ki spodbuja to vrstno globalizacijo mrež znanja. Istočasno pa je to tesno povezano tudi z lokalno izgradnjo zmogljivosti v številnih državah. Težko je namreč vzpostaviti neko trdno strukturo, stabilno mrežo znanja, če so institucije na trhlih nogah. Se pravi, okoljsko znanje je tisto, ki ga potrebujemo. Hvala lepa, Krista Klas. Najlepša hvala, gospod Brojnings. Ja, za vami sedim tu. Veliko krat želimo, da nam predložijo znanstvene dokaze na vseh znanstvenih področjih, znanih in če ne znanih. Novi cilji potrebujejo, po mojem mnenju, tudi nove pristope. In zanima me, ali se, po vašem mnenju, moramo osredotočiti samo na eno študijo oziroma na en sklop študij ali na, različen, na različne, različne študije eh, na, v zvezi z eno stvarjo. Stvari se spreminjajo. Pred desetimi leti smo govorili o biogorivih kot o rešitvi. Eh, danes govorimo o tem kot eh, o težavi. Kdo postavlja te parametre in kako prožna mora biti Evropska agencija za okolje pri delovanju na tem področju? Kako prožna mora biti, da bo lahko tudi v prihodnosti dobila zanesljive podatke? Hvala. Okay, well. Gospod Brojnings, no sam sem razumel to vprašanje bolj v smislu, kdo odloča o znanstvenikih, o znanstvenih dokazih, ki se uporabljajo. Izbira znanstvenikov se po mojem mnenju začne s tem, da zastaviš relevantna vprašanja. Zastavljanje relevantnih vprašanj pa izhaja delno iz prejšnjega znanstvenega znanja in deloma tudi iz družbenih razprav, ki opredelijo tista ključna vprašanja. Treba je torej najti ustrezno mešanico med tema dvema viroma in potem oblikovati najbolj relevantna, strateško pomembna vprašanja za prihodnje. Tudi to je del našega petletnega delovnega programa. Omenili ste biogoriva, da je to tematika, pri kateri smo bili priča številnim korakom naprej na znanstvenem področju, ko so se pojavili dvomi o predhodnih ugotovitvah. Številni so menili v zadnjih desetih letih, da so to vrstna goriva pravzaprav čudežno zdravilo za vse. Sedaj pa ugotavljamo, da je treba upoštevati tudi druge elemente. Izbira znanstvenikov, vi pravite, da ne bi smeli upoštevati samo enega poročila, dejansko to drži. Pri znanosti vedno govorimo o nekem sklopu znanja, ki povezuje več znanstvenikov tudi na mednarodni ravni in ti znanstveniki potem prinašajo tisto temeljno znanje. Naprimer pri IPCC-ju, pri poročilu GEP, GEO in tako naprej. Vedno upoštevamo mnenje različnih znanstvenikov. Biti moramo predvsem previdni, delovati pregledno, še posebej, ko gre za izbiro skupin posameznih znanstvenikov, ki naj bi podprli odločitev v zvezi s politiko, ki jih sprejmemo. Še dopolnjeno vprašanje? Ja, čisto na kratko pri vrednotenju znanstvenih študij, ali po vašem mnenju pri tem igrajo vlogo tudi gospodarska vprašanja? Se pravi, ali je, so gospodarska vprašanja povezana z okoljskim vprašanjem eh, v tem kontekstu? Well, think... Če verjamete, da so okoljska vprašanja vezana tudi na proizvodnjo, na potrošnjo, na distribucijske in proizvodnje stroške, potem je logično, da je gospodarska argumentacija tudi tista, ki jo treba upoštevati, kadarkoli se sprejemajo odločitve v zvezi z okoljskimi politikami. Vendar to ne pomeni, da bi morali prehitro trditi, kaj je predrago, kaj je tisto, ki bo privedlo do razkoraka na področju konkurenčnosti v primerjavi z ostalimi. Previdni moramo biti pri podajanju tovrstnih izjav, ali je okolje vezano na sisteme proizvodnje, potrošnje, distribucije, stroškovne učinkovitosti. Odgovor je da, gre tudi za gospodarsko vprašanje. Hvala lepa, gospod Kanbah. Lahko se pridružim vprašanjem kolegice Klas v številnih vedikih. No, ne glede na to, da gre za Evropsko agencijo za okolje, eh, predvidevam, da imate globalno odgovornost. Moje vprašanje se nanaša na eh, sisteme za zgodne opozarjanje na področju biomase, na področju biogoriv. Ali menite, da je študija, ki ste jo vi eh, prejeli v zvezi s tem in ki je zdaj tudi uporablja komisija, nekaj dobrega, ali bi se lahko morda to še izboljšalo, ali so podatki posem pravilni. Po drugi strani pa um, želim tudi pokomentirati naprimer um, vprašanje gensko spremenjenih semen. Kaj je s tem? Kako vi gledate na to? Gospod Brojnings. Najprej prvo vprašanje v zvezi z biomaso. Pred petimi oziroma celo desetimi leti smo menili, da je to ena od rešitev za okoljska vprašanja. Danes so stvari nekoliko bolj problematične. Veliko več razprav poteka na to temo. Uporaba zemlišč, sprememba namena uporabe zemlišč, kmetijstvo in tako naprej to presega seveda odgovornost Evropske agencije za okolje. Istočasno pa se mi zdi, da je prav naša agencija zahtevala, da se v sektorske politike kot tega seveda vključijo tudi druga prečna vprašanja, ko gre za uporabo zemljišč v kmetijstvu, kaj se lahko subvencionira, če se ne, kakšne stranske učinke, kakšne neželene ali želene učinke lahko opazimo. Mislim, da je agencija prav z zahtevo po boljši integraciji vseh teh prečnih politik storila veliko. Gensko modificirana hrana. Sam se zauzemam za to, da bi imeli na voljo evropski sistem, ki bi temeljil na večjih načelih. Načelo previdnosti, se pravi, da bi stvari bolj skrbno nadzorovali kot v ZDA, Čilu in v drugih državah, potem razkritje znanstvenih dokazov, to je drugo načelo. To je seveda zaenkrat še vedno v rokah proizvajalcev. Možnost sodelovanja javnosti je tretje načelo ter seveda uravnoteženost med posameznimi institucijami. Mislim pa, da je agencija EFSA, agencija za varnost hrane, tista, ki prozima vodilno vlogo na tem področju. EFSA je tista, ki tudi spremlja vse postopke. Nasplošno pa bi rekel, da kot znanstvena institucija, institucija znanja, moramo biti dovolj odprti, da v proces sprejemanja odločitev vključujemo tudi nove dokaze. Ortodoksnost mislim, da ne bi smela prevladovati tu. Še dopolnilno vprašanje. Uh, ja, ko že govorimo o EFSI, ali ne bi bilo morda bolje, da bi EEA prevzela vodilno vlogo pri tem, kaj ti gre za več pod, kot pa zgor za vprašanje varne hrane? Well, in... no, ko gre za porazdelitev nalog med posameznimi agencijami, je treba vedeti, da je treba izpolniti določene pogoje in zahteve. Pri varni hrani, pri postopkih z tega področja je pristojna EFSA, vendar to ne pomeni, da naša agencija nima nobene vloge pri tem. Je pa res, da je v tem primeru naša vloga omejena na izključno okoljske vidike. Evropska agencija za okolje je zauzela stališče, tudi ko je šlo za politiko GAP, za integracijo politik. Se pravi, gre za porazdelitev nalog, odgovornosti, pristojnosti. Morda bi lahko odigrala naša agencija drugačno vlogo, ampak to je že predmet druge razprave. Kolega Fernandez, izvolite za minuto. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sam bi rad pozdravil novega izvršnega direktorja. Želim vam seveda veliko uspeha in sreče pri nadaljem delu. Glede raziskovalnega okvira in večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 me zanima, kakšno je vaše mnenje o predlogih sveta kako lahko dosežemo cilje, ki so zastavljeni v strategiji EU 2020 na področju okolja. Ali lahko iz akcijskega načrta za okolje za obdobje 2014-2020 dejansko naredimo zgodbo za uspeh. Vsaj, če si pogledamo, kakšna so finančna sredstva, ki so potem namenjena doseganju teh ciljev. Svetna komisija sta opredelila te cilje, sredstva pa sta zmanjšala. Hvala. Hvala za to vprašanje. Mislim, da gre tu bolj za politično razpravo, ki poteka v Evropskem parlamentu v zadnjih dneh. Očitno je, da se mnenja poslancev močno razlikujejo od mnenja komisije in od mnenja sveta mi kot agencija moramo pač počakati na rezultat. Kakšne bodo posledice za proračun naše agencije? Ne vem, mi sicer čakamo, ampak ne čakamo pasivno, kar predvsej odločnosti je seveda v svoje argumente vložila tudi komisija, če želimo mi izpeljati naloge, ki so v naši pristojnosti, potem bomo morali zahtevati več. Naš proračun je bil zmanjšan, vsaj tak je bil predlog in če bo pri tem ostalo, se je treba na novo pogovoriti o prednostnih nalogah. Ne moremo ostati pri istih prednostnih nalogah, če nimamo na voljo dovolj sredstev. Očitno se je ta elastika sedaj preveč raztegnila in ni več prožna. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjem petletnem obdobju, ki se začne junija. Upam, da proračunski rezi ne bodo negativno vplivali na osrednje programe, ki jih agencija izvaja. Tisti, ki prosijo za več nalog, za več storitev, za več proizvodov, morajo vedeti tudi to, da je treba biti stvaren da je stvarnost treba unesti v razpravo, še posebej, če agencija deluje z omejenimi proračunskimi sredstvi. Zagotovo pa je to dosje, ki ga bom slejko prej dobil na svojo mizo in se bom sam skupaj z upravnim odborom in celotno ekipo moral s tem ukvarjati. Hvala. Dodatno vprašanje? Estamos no ano eh, europeu dos cidadãos. Eu presumo que haja. Letos je evropsko leto državljanov. Predvidevam da je agencija ena tistih agencij, ki jih državljani pravzaprav ne poznajo in ne vedo, kaj pravzaprav počne. In sedaj je leto evropskih državljanov in kaj bi lahko storili za to, da bi delo agencije bilo bolj pregledno, kako bi lahko bolj vključili evropske državljane pri izpolnjevanju ciljev, ki smo si jih zadali glede okolja. Uh, Nekaj elementov za to, da odgovorimo na to. Agencija je v zadnjih petih, desetih letih razvijala eh, veliko programov za komuniciranje in je vključevala državljane v svoje delovanje, bolj kot kdajkoli prej. Torej jasno je, da je pod radarjem in da jo moramo bolj izpostaviti, to vemo. Eh, Osebi agencije sodeluje eh, z akteri civilne družbe, torej sodelujemo s civilnimi deležniki v številnih razpravah in seveda eh, komuniciranje je nujno hkrati. V prihodnem obdobju, v prihodnem petletnem obdobju je to tudi eden elementov, ki je ključnega pomena, kako komunicirati z državljani, kako uh, torej vključiti državljane v oblikovanje politike glede okolja v EU. Ja, Hvala. Pavel Poc je naslednji. Hvala. Dobrodošli, gospod profesor. Tu sem, me vidite. Torej, rad bi se povrnil na razmerje EFSA, EEA. Torej, pogosto se vaše delo prekriva. Torej, recimo, ko gre za uh, čebele, endokrine eh, hormone in tako naprej. Torej, zanima me, kako vi sodelujete z EFSO in kako bi lahko še izboljšali sodelovanje z EFSO. Uh, Naj bom pošten, ne vem veliko o odnosu med našo agencijo in EFSO. Tega zaenkrat še ne poznam, tega še nisem proučil v zadnjih nekaj mesecih. Torej, tu mi res manjka znanje in zato težko povem, kako poteka naše sodelovanje in kako bi lahko naše sodelovanje izboljšali. Nasplošno pa menim, da sodelovanje med EEA in drugimi agencijami bi moralo temeljiti na jasni razdelitvi nalog, torej da ne pride do podvajanja dela. Drugič moramo pročiti možnost dodane vrednosti, ko gre za znanje, tako da vidimo, kdaj lahko res dopolnjujemo svoje eh, delo in svoje delovanje. Predstavljam si, da glede določenih področji bi bilo dobro, če bi imeli delovne programe ali pa bi morda celo poročali drug drugim. Ne vem, če je to res možno, vendar glede določenih zadev bi to bilo res dobro, da bi zbrali znanje in bi torej bolj strukturno sodelovali med različnimi agencijami. Vendar, kot rečeno, ne poznam točno, kakšni so odnosi med EFSO in našo agencijo. Hvala, dodatno vprašanje. Uh, uh, e torej, ko smo imeli lani neko invazivno Eh, vrsto, je EFSA pripravila poročilo, Evropska komisija pripravlja eh, osnutek zakonodaje glede tega. Kakšno je pa vaše mnenje glede tega? Again, I, I... Torej, kot rečen, lahko le pošteno povem, da nimam dovolj znanja, da bi lahko glede tega kaj povedal. To je res podrobno poročilo in to je še nekaj, kar moram proučiti in še se torej s tem seznaniti. Najlepša hvala. S tem prihajamo na zadnji in hkrati, eh, oziroma tretji in hkrati zadnji krok razprave oziroma vprašanje odgovora. Eh, hvala lepa. Hvala, da ste prišli danes na našo sejo in da imamo možnost vam zastaviti vprašanje. Imam vprašanje glede Baltskega morja. Kot veste, Baltsko morje je najbolj nesnaženo morje na svetu. In vemo, zakaj je to tako. Določeni ukrepi so bili sprejeti zato, da bi zmanjšali uh, količino fosfatov v vodi. Sprejeli smo tudi ukrepe zato da bi bilo naše kmetijstvo bolj ekološko. Vendar večina teh ukrepov se nanaša na prihodnost, vendar onesnaženje nas boža sedaj. Ali menite, da je bilo dovolj ukrepov sprejetih za Baltik? Ali so ukrepi bili pravočasni? Naj omenim projekt uh, Severnega toka, to je plinovod in imamo informacije, da potem, ko bo ta plinovod eh, končan, bo onesnaženje še večje. Okay, well, Najprej ste dejali, da je Balsko morje eno najbolj onesnaženih morij na svetu. To je seveda povezano z zgodovino te regije, kar zadeva njen industrijski in kmetijski razvoj. Uh, In potem je vaše vprašanje, če so ukrepi dovolj dobri. No, očitno, da ne. Moramo eh, doseči še veliko napredka, to je seveda jasno. In potem vprašanje, katere ukrepe bi lahko realistično sprejeli čim hitreje. Mislim, da je to razprava, politična razprava o tem, kakšne so prednostne vloge za države, na Baltiku? To je seveda vprašanje, ki ga moramo tudi obravnavati v naših odnosih z Rusijo. To pa je seveda težavno, kajti mi kot agencija imamo stike z Rusijo, imamo tudi Baltski svet, imamo tudi nekakšen Baltski svet okoljski svet, ki nekaj počne, vendar zadeve se pomikajo počasi. To ni povezano le z industrijsko zgodovino te regije, temveč tudi z zgodovino institucij v tej regiji. In vprašanje je, kaj je komu najpomembneje pri gospodarskem razvoju in kako se lahko v to umešavamo in kateri predpisi so za nekatere sprejemljivi. Poleg tega moramo razmišljati o tem, da ne sklinjajo konkurence in tako naprej. Vse to je povezano s to razpravo o varstvu okolja. Torej, eh, ja, odgovor je pa jasen. Ne, ukrepi niso dovolj in številke povedo svoje. In seveda, če imamo nek plinovod, bi morali imeti najprej eh, oceno pliva. Vendar seveda so politiki tisti, ki sprejme odločitve. Dodatno vprašanje? Mas klausimas prie to paties. Da. Imam dodatno vprašanje. Litva bo kmalo začela predsedovati Evropskemu svetu in ena naših prednostnih nalog bo strategija za Baltsko morje. Baltske države dobro sodelujejo in želijo si, da bi ekološka vprašanja bila uh, Eh, na prednostnem seznamu. Ali menite, da bi lahko strategijo za Balsko morje bolj učinkovo izvajali? Ali bi lahko dodelili več eh, finančnih sredstev v ta namen? Well, e e torej, z perspektive naše agencije lahko odgovorim in rečem, da naša agencija zelo dobro sodeluje tako s predsedstvom To bo torej v tem primeru litvansko predsedstvo, torej lahko računate na nas, da vam bomo podali vse eh, potrebne podatke za vaše programe. Naša agencija pripravlja tudi agendo, ki se nanaša na Litvo do točne mere. Drugič, izboljšanje strategije za Balatsko more ni nekaj, kar bi mi izvajali, kar bi mi sprejemali. Tisti, ki se pa za to odločijo, seveda lahko računajo nas kot partnerja, ki ima znanje in bomo seveda tudi sodelovali z institucijami v regiji. Ko gre za zgradnjo zmogljivosti, ko gre za. Uh, um, podajanje znanstvenih podatkov, ko gre za evalvacijo, ko gre za, za izboljšanje učinkovitosti. Da, seveda, tu smo res lahko partneri. Hvala. Hvala. Naslednja je Juta Hawk. Najlepša hvala, gospod Brojnings. Vodili ste think tanke in določene znanstvene inštitute, zdaj pa boste vodili Evropsko agencijo za okolje in na ta način boste del evropskih institucij. To pomeni, da boste tudi podvrženi proračunskim postopkom, letnim in tudi večletnim okvirom. Mi vemo, eh, kakšna je razlika med eh, praktičnimi vidiki in pa željami. Videli boste, kako operira svet in kako komisija veliko govorijo in manj storijo. No, moje vprašanje je naslednje. Kako želite vaše tako imenovane partnerske generalne direktorate prepričati, da, osno, da nekako um, oblikujejo znosne proračunske predloge? Po drugi strani pa me zanima, kako boste uskladili delo vašega izvršnega odbora, v katerem sedijo predstavniki iz različnih držav članic in imajo različna politična prepričanja. In kako jih boste prepričali, da podprejo proračunske predloge? Vem, da niste politik, ampak morali boste biti uh, vsaj malo politik, če želite uh, uspešno upravljati to delo. Hvala. Policymaker. Uh... Eh, Preoblikovanje torej, politik to eh, ni moja naloga. Moja naloga je, da bom strateško upravljal agencijo in to seveda zahteva proračun. Dva osrednja elementa, ki ju agencija lahko uporabi, ko se pogaja o proračunu, je to, da pove, kako potrebno je delo naše agencije. Nišče drug ne upravlja te naloge. Eh, drugi argument pa je seveda kakovost tega dela. To sta ta dva ključna elementa. Poleg tega imamo nove zahteve. Torej, nove zahteve so nam uh, poslane in zato seveda si to želimo izvesti, za, vendar potrebujemo proračun za to, da smo lahko bolj učinkoviti. Ne moramo biti učinkoviti, učinkoviti še, če nimamo dovolj proračuna. Kako upravni odbor se v to vključi. No, tako da jih dejansko vključimo zelo močno v najbolj strateške vidike delovanja. In upravni odbor je v prejšnjih obdobjih sodeloval pri vseh pomembnih strateških odločitvah. Sedaj smo v času, ko agencija pripravlja svoj eh, petletni načrt in mora biti jasno, da proračun in razprava o proračunu je predpogoj za to razpravo in to moramo ja, resno upoštevati. In eh, vodstvo agencije in upravni odbor se tega zaveda in moramo se glede tega izreči in to sporočilo moramo predstaviti seveda svetu, generalnim direktoratom. Potem pa je to seveda politična odločitev, ki jo je treba sprejeti. Ganz, ganz kurz. Samo na kratko. Ja, 20 sekund imate. Ja, čisto kratko. Se pravi, če vam bo komisija nalagala vedno nove naloge, ampak hkrati ne boste imeli na voljo denarja za izvrševanje teh nalog, boste, kot ste dejali, zavrnili izvajanje teh nalog. Če da, potem imate mojo podporo pri tem. No, tega morda ne bi takole povedal. Če dobimo več nalog, proračun pa se ne poveča, potem potrebujemo razpravo o prednostnih nalogah. To ne pomeni, da ne bodo morda nove naloge, prednostne naloge, vendar moramo si potem ogledati celoto in ugotoviti, kaj so prednostne naloge, vendar pač imamo omejitve. Tako da, da, to je nekaj, o čemer se bomo morali pogovarjati. To je resno delo, ki nas čaka. Hvala. Margareta. Øh, eh, hvala lepa. Eh, torej, dobrodošli. Prav tako je dobro, da slišite danščino, če boste šli v Kopenhagen, kjer ste seveda dobrodošli. Želimo si m, mm, dobrega sodelovanja eh, z vami, kot smo imeli z vašo uh, predhodnico Jacqueline McMillan. Vsi se veselimo sodelovanja z vami Torej, prej so vas nekaj sprašvali glede gensko spremenjenih organizmov in EFSE. Vtis imam, da uporabljate načelo previdnosti. Vendar načelo previdnosti je povezano s tem, da varujemo okolje. GSO-ji pa so težava. To pa seveda ne pomeni, da se znanost ne sme umešavati in povedati svojega mnenja. E, številni pridejo sem in nam govorijo o okoljskih vprašanjih. In kaj vidimo? Vidimo, da nimamo dovolj odprtega pristopa. Moramo se zavedati, da v konvenciji iz Arhusa imamo sklic na transparentnost, na preglednost. In državljane moramo vsem obveščati. Toliko. Uh, okay. well, at, at daily... Torej, moja danščina je zaenkrat uh, še bolj ohlapna, vendar bom uh, torej se učil še danščine, da bom izboljšal svoje znanje omenili ste zelo dobro sodelovanje z mojo predhodnico, da res si želim vzpostaviti enak odnos z vami, kot ga je imela moja predhodnica Jacqueline, potem glede gensko spremenjenih organizmov in glede previdnostnega načela. Seveda je to sporna tema. Vem, da znanstveniki prihaja iz zelo različnih področji, ko govori o tej temi in sprašuje različna vprašanja, pač odvisno od tega, z katerega zornega kota gledajo na vprašanje in odkud prihajajo. Nedavno poročilo FA je na osnovi znanstvenih eh, študij prikazalo prednosti in slabosti gensko spremenjenih organizmov in so ugotovili, da nimajo dovolj zaključkov glede tega. Torej, mi kot institucija znanja lahko rečemo, da moramo biti še naprej odprti in kritični glede vrste znanja, ki nastane na tem področju, zlasti, ker gre za sporno temo, tega se zavedam. In javna razprava glede tega ni enostavna in težko je dobiti dobro znanje, da bi bili bolj higijensko razpravo, če lahko tako rečem. Da tu mora znanost še marsikaj storiti. Poleg tega je treba tudi to povezati s politiko, ker je tu tudi za politično vprašanje. Hvala, gospod Avken det er utroligt, som du forfordeler øh, andre end dine egne partimedlemmer. Men lad det så være. Jeg vil bare sige, øh, jeg fik... Øh, nisem dobila odgovora na to, kar sem vprašala glede konvencije z Arhusa. Govorite o načelu previdnosti, kot da je to neko znanstveno načelo, ne pa le način, da damo previdnosti večjo vlogo kot zdravju in naravi. No, biotska raznovrstnost pa je najbolj pomembna stvar. Hey, I'm, I'm well pre... Načelo previdnosti je zato, da zavarujemo okolje in zdravje. Da, to podpiram. In podpiram evropsko branje tega načela. Nisem pa toliko nagnjen liberalnemu tolmačenju tega načela. Drugič, zavedam se, kaj določa konvencija iz Arhusa. Poznam že mesta na Danskem in vem, kakšen je pomen te konvencije za ustvarjanje pravice do odprte in transparentne razprave o teh vprašanjih. In državljanom in skupinam je treba dati potrebne informacije. In sam sem zagovornik to vrstne transparentnosti in da torej ima javnost pravico do informacij. Torej, strinjam se z vašim vprašanjem in s tem, kar želite reči. Pa še Judy Garling. Hvala lepa. Moje vprašanje je navezano na prejšnje vprašanje, vendar v nekem drugem tonu, kajti tudi sama bi želela govoriti o načelu previdnosti in o ceni tvegan. Eden ciljev vaše agencije je to, da omogočate podatke in informacije o okolju v Evropi, vključno z ocenami. Vendar ocene pogosto ne temelijo na ocenah tvegan, temveč na dojemanju tveganja, kar pa ni vedno enako in nas pelje v napačno smer. Če sprejemo okrepe glede nevarnosti, potem pogosto ne upoštevamo dovolj ne želenih učinkov teh ukrepov. Kajti, če nekaj mm, prekinemo, se potem zgodi, da začnemo brati nekaj drugega in tudi te druge stvari imajo lahko uh, okoljske učinke, ki jih pa ne upoštevamo dovolj. Torej, moje vprašanje je bilo. Prebrala sem to, to besedilo Late le Lessons from Early Warnings in nekje piše, da je prišlo do zarod, da pride do naskrižja različnih interesov. Zanima me, kaj ste s tem želi povedati in ali boste eh, nekaj storili za to, da bomo torej imeli prave ocene tvegan. Um, Hvala za vaše vprašanje. Prvič ko naredimo oceno tveganja v metodološki literaturi glede tega, imamo širok konsens, da ima takšna analiza dva elementa. En element je bolj objektiven, drug element pa je bolj subjektiven. In to pomeni, kakšna je percepcija nečesa. To je pa tudi povezano s tem za kakšno tveganje gre in kakšne posledice neka družba lahko spreme. Torej imamo objektivni in subjektivni del, ki in ta oba dva dela sta pomembna pri oceni tvegan. In ta dva vedika morata biti ravno težjo. Neželene posledice politik so nekaj, kar bi lahko bilo bolj v središču pozornosti ko ocenjujemo naknadno odločene ukrepe. Sam sem opravil neko metodološko delo glede neželenih in želenih stranskih učinkov. Tako da imam nekaj znanja glede tega in lahko kaj povem glede tega. Dober primer je recimo Eh, vprašanje kemikalij, ki so nadomestile tiste kemikalije, ki škodujejo ozonu, no sedaj pa te snovi pravzaprav eh, povečujejo toplogredne pline. Tako da tudi glede tega obstaja veliko literature. Torej, metodološko gledano naj povem, da razumem, kaj želite povedati. In potem publikacija, ki jo omenjate, no, pri tem poročilu nisem sodeloval. Ne vem, če sem entuzijastičen letje, kar tam piše. Sveda, moje mnenje je zgolj osebno branje tega, to ni stališče institucije. Hvala. Zadatno vprašanje? Zelo eh, zanimiv odgovor, kajti ta dokument bo z nami še desetletje in se ga bo veliko citiralo. In zanima me, če se boste res uradno razločili odločnih stališč, ki so tam navedeni. No, sam se ne pridružujem ali ločujem od nekih stališč, to ni namen te predstavitve. Želim jasno povedati, da podpiram zaključke tega poročila. To poročilo temeli na sklopu znanja, ki je pravčilo, eh, kako je znanost eh, spodbujala javno razpravo in torej tudi na Flamskem smo pravili podobno študijo in mislim, da je to potreben element. Mi, institucija znanja, moramo spodbujati politično razpravo, moramo pa tudi mm, pripraviti zgodovino znanja, ki je bila vključena v to razpravo. In moramo vedeti, kakšne so želeni in neželeni učinki takšnega delovanja. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca tretje in zadnje runde oziroma kroga vprašanj in odgovorov. Gospod Brujnings bo imel zdaj na voljo še pet minut, da poda končni komentar. Izvolite. Okay, well, I, I think I will keep it even shorter than. Mislim, da bom rabil še manj časa kot to. Rad bi sem vsem zahvalil za odprte in jasno vprašanja, številno vprašanja so bila povezana s financiranjem, s procesi, z deležniki, z osebino. Spraševali ste me o vlogi agencije v širših političnih okvirih. To kaže vaš interes za te zadeve. To je zame tudi izkaz podpore. Želim si prihodnega sodelovanja z vami. Vem, da ste vi zelo pomemben odbor. In naj še enkrat ponovim, da nameravam sodelovati z vami. Vem, da ste imeli z mojo predhodnico odlične odnose in nameravam nadaljevati v tem duhu. Prav tako razumem, da zahtevate pravzaprav, da imamo dobro javno komuniciranje. To je bilo jasno iz vaših vprašanj. In to je seveda nekaj, kar je povezano eh, z delom širše, širše od samega odbora, je pa to seveda tudi nekaj, kar je zapisano v delovnem programu agencije. Govorili ste tudi o transparentnosti postopkov in odgovornosti. Transparentnost je nujna za zaupanje in zaupanje je nujno za sodelovanje. In torej Eh, sam sem res predan ravno temu odnosu. Iz razprave sem lahko zaključil, da vas zanimajo inovativne znanosti, kjer obstaja večje tveganje. In kot znanstvenik eh, naj povem, da po definiciji, če nekaj negotovo, če so tveganja, potem moramo praviti veliko dela. In to, ravno to je naloga agencije in upamo, da bomo prispevali k tej razpravi in da bomo lahko ponudili najboljše znanje, ki vam bo pomagalo, vam, pa tudi svetu in komisiji, da boste lahko spremljali dobre odločitve. Slišali smo, smo tudi več vprašanj glede tem, ki gredo onkraj eh, meja držav članic EU, torej ko gre za sredozemlje, Baltik in tako naprej. In seveda naša vloga je tudi to, da smo referenčni inštitut in nujno je, da še naprej igramo to vlogo, vendar ne le v ožjem pomenu besede, temveč moramo vključiti tudi delo drugih držav članic, oziroma drugih držav, ki niso države članice EU. To je pomembno za prihodnost. Kot veste, agencija skupaj z upravnim odborom, ki vključuje predstavnike Evropskega parlamenta, sodeluje pri oblikovanju petletnega programa. Sveda imamo tu proračunske omejitve, politična razprava poteka in lahko le rečem, da se tega resno zavedamo, osebje resno to obravnava in tudi upravni odbor se zaveda strateškega pomena našega dela za prihodnost in upam, da bo agencija imela močen, realističen program, ki ji bo omogočil, da ohrani svojo srednjo vlogo in da lahko še naprej izvaja zelo kakovostno delo. In mislim, da je to temelj za to, da smo lahko močen partner za evropske institucije, seveda tudi za evropski parlament in veselim se prihodnega dela z vami. Hvala. Je, ja, Herr Brojnings. Gospod Brojnings, tudi jaz se najlepše zahvaljujem za to, da ste podali vse odgovore na znalene vprašanja in na odlično predstavitev. Hvala pa tudi za to, ker niste odgovorili na eno izmed vprašanj in ste dejali, da boste raje začeli z delom, se spoznali s področjem, eh, ki ga prevzemate in potem podali mora biti na odgovor. Agencija Evropske unije za okolje je zelo pomemben organ, ne nazadnje tudi za naš odbor in številni kolegi so dejali, da bi lahko sodelovanje med to agencijo in nami v prihodnosti še izboljšali. Tudi mi bi lahko um, izkoristili um, poročila, ki jih pripravljate, kajti parlament sam nima eh, znanstvene, znanstvenega urada oziroma neke službe, ki bi nam pripravljala povzetke. Skupaj s koordinatorji bom eh, pripravil pismo, eh, ki ga bomo potem objavili tudi na spletni strani parlamenta. In ko, torej, te pismo bom pozval. Um, k boljšemu sodelovanju. Upam, da bo pismo čim prej tudi uh, potem res uh, odposlano. Še enkrat hvala, to, da ste prišli sem in hvala tudi za to, uh, da ste odgovorili na ta vprašanja. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu. S tem pa smo prišli tudi do konca dnevnega reda. Pozdraviti želim še skupino obiskovalcev, ki je danes z nami. To je skupina 16. Uh, prevajalcev oziroma 16 pripravnikov iz eh, Generalne direkcije za prevajanje iz Luksemburga. Danes in včeraj ste bili na našem zasedanju in ste lahko si ogledali, kako naš odbor deluje. To torej, je še enkrat lepo pozdravljanje. Ob 17.30 minut bo sestanek koordinatorja. Zdaj pa še sporočilo. 25. in 26. februarja bo sestanek. Eh, tega odbora. 25. začnemo ob eh, treh popovdne, 26. pa imamo sestanek samo od 9. do pol enih. Pripravili se bomo na glasovanje. S tem je sestanek končan. Lep večer.